V skladu za členom 105.6 me je predsednik eh, konference predsednikov odborov obvestil, da ni bilo nobenih pripomp eh, na konferenci predsednikov odborov na priporočilo odbora za ribištvo, da ne nasprotuje delegiranemu aktu če v 24 urah nobena politična skupina ali pa eh, minimalno eh, število, eh, minimalno zahtevano število poslancev ne bodo vložili pripomp, velja to priporočilo za sprejeto. V nasprotnem primeru bomo v priporočilo glasovali. Priporočilo lahko najdete na spletni strani plenarnega zasedanja.